9. Do, ena, eh, do 1. od 15. do 19. od eh, do, do, do 20.30 od 21. Eh, ure do 24. ure. S tem prekinjamo današnjo sejo. Lahko noč vse.